uh, Irske uh, mi, oziroma vlada Finske mi je eh, sporočila, uh, da bo Olja Rena nadomestil uh, drugi kolega, ki ga pozdravljam uh, in sicer je to kolega Takola. Uh, seveda pa bo njegov mandat eh, žel, začel polnopravno veljati šele, eh, ko bo eh, preverjena verodostojnost njegovega mandata. Torej, ko bomo ugotovili, da ne upravlja nobene dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z upravljanjem dejavnosti evropskega poslanca. Dobrodošli, gospod poslanec.